Per favore, colleghi, volete... Kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. Začenjamo ponovno z normalnim zasedanjem, nič več za zaprtimi vrati. Prosim vas, da se usedete oziroma da zapustite dvorano, če nameravate klepetati. Dogovorili smo se, da bo kolegica Lohbiler predsedovala temu delu sestanka, kjer sodelujejo zunani strokovnjaki. Govorili bomo o situaciji v Iranu, o odnosu z Iranom. Kolega Belder piše poročilo o odnosih Evropske unije z Iranom, tako da mesto predsedujoče pa prepuščam gospelo Biller. Hvala lepa vse skupaj prisrčno pozdravljam pri tej izmenjavi stališč o politiki odnosih med EU in Iranom. V Evropskem parlamentu smo že junija lansko leto, torej po volitvah, intenzivno ukvarjali z razmerami v Iranu, z represijo proti miroljubnim eh, demonstracijam, z eh, vedno hujšimi omejitvami kakršne koli kritike režima in eh, to smo oktobra strnili tudi v resoluciji parlamenta, ko je potem oktobra Iran najprej uh, pristal na predloge Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ko smo mislili, da je prišlo do napredka pri jedrskem dosjeju, da bi se lahko dogovorili, da bodo bogatili uran v tujini, je to zelo plivalo tudi na naše razprave. Sedaj pa moramo videti, da nismo dosegli napredka pri pogajanjih, ni prišlo do spremembe. Ne, ravno nasprotno, ugotoviti moramo, da so skrivni načrti bogatenja urana prišli v javnost, sedaj pa zasledujemo razprave v varnostnem svetu ZNA o tem, ali so potrebne strožje sankcije, ravno zato, ker pri jedrskem doseju ni nobenega napredka. Februarja letošnjega leta smo sprejeli drugo resolucijo Irana, ki opozarja tudi na hude kršitve človekovih pravic v Iranu, ter tudi na neuspela prizadevanost, da bi se našla uspešna rešitev pri jedrskem dosjeju. Zato je dobro, da smo v odboru AFE sedaj organizirali posvet kot je povedal predsednik, pripravljamo poročilo na lastno pobudo o, o Iranu. Prav gotovo pa bomo mednarodno razpravo v jedrskem, o jedrskem vprašanju, ki poteka v eh, varnostnem svetu, obravnavali tudi na evropski ravni. Sedaj pa bi rada predstavila strokovnjake, ki bodo sodelovali z menjavi stališč. Najprej pozdravljam Walterja Poša, ki je raziskovalec pri Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlinu. Tam deluje v skupini mm, Bližnji vzhod in Afrika. Posebna področja njegovega delovanja so uh, zunanja in notranja politika Islamske republike Irana, iranska varnostna in. Uh, varnostna politika, ideologija in sistem Islamske republike Irana in pa odnosi med Iranom in. Uh, Evropsko unijo. Trenutno je težišče njegovega dela analiza islamskega oziroma iranskega neofundamentalizma. Potem tudi gospa Firuzih Nahavanti, ki poučuje na Univerziteti Libre de Bruxelles, Eh, in je prisotna za eh, preučevanje muslimanskih, nearabskih držav in je eh, direktorica centra CECIT. Na to temo je objavila celo vrsto študij. Gospana Havandi, vesela sem, da vas lahko ponovno pozdravimo tukaj v Evropskem parlamentu. Enako velja za gospoda Rusbiha Parsija ki bo govoril o sankcijah proti Iranu, je raziskovalec na Evropskem inštitutu za varnostne študije v Parizu in je bil gostujoči profesor na Univerzah v Evropi in ZDA, ima celo vrsto objavljenih um, publikacij. Najprej dajmo besedo gospodu Walterju Pošo. Um, Najlepša hvala. Skušal vam bom podati kratko predstavitev notranje ga položaja in zelenega gibanja. Gre za prorežimsko opizacijsko silo v Iranu, gre za stranko Karupi in tako naprej. Pridružile so se tudi skupine iz civilne družbe, ženska gibanja in gibanja za svobodo te stranke, Masubika, Rubi in tako naprej, so bolj del iranskega režima. Nekatere so sodelovali tudi pri oblikovanju novih sil oblasti v zadnjih letih, vendar se moramo zavedati, da imamo staro koalicijo, kjer sodelujejo ne samo režimske stranke, temveč tudi sekularistične sile in manjšine. Vse te stranke ne bi tako zelo skrbele režima, če se jim ne bi pridružili tudi prebivalci, ki so spodbudili precejšnje nezadovoljstvo v družbi. Že leta junija 2009 so se začeli premiki. Kakšen je modus operandi? Množični protesti, spontani protesti, izjave tako imenovanih voditeljev zelenega gibanja kot Karubi in Mosubi. Ti ponujajo samo širše smernice, vendar tudi mladi vse bolj pogosto sprejemajo pobude in razmišljajo o teh temah želijo pa se izogniti propadu in nespoštovanju iranske ustave. Zato so predstavniki zelenega gibanja ter njihovi podporniki prekopirali vzorec, ki je bil uspešen že v islamski revoluciji leta 1979 in ki ga ne mora nihče označiti za protirežimskega. Poleg tega pa obstaja precejšnja mera frustracije. Tudi znotraj zelenega gibanja, ki težko ohranja svoja volilna okrožja enotna. Veliko pomislekov se pojavlja tudi znotraj gibanj za ženske pravice, kajti ta gibanja nimajo veliko stikov s tujino. uspešnost tega gibanja lahko ocenimo na podlagi tega, kaj počne režim. Režim v Iranu je skušal izgnati vse reformistične sile, opozicijske sile, tudi reformistične sile, ki so bile do sedaj zveste režimu. Ahmadinejad je bil v zadnjem govoru zelo jasen. Rekel je, da bi vsak proces preobrazbe moral seboj prinesti tudi določena tveganja in žrtvovanje. Islamska republika bi, če bi jo pustili za seboj, morala sprejeti nova dejstva, se preoblikovati in se morda lotiti celo utopičnih zamisli. Mnenje predsednika je sicer mnenje manjšine v iranskem režimu, vendar je to v zadnjih 30 letih postalo prevladojoče mnenje režima. Zaradi množičnih protestov pa se režim le stežka ohranja na oblasti. Gospod Laridžan je bil celo prisiljen začeti uporabljati bolj spravljiv jezik. Poleg tega se mora pogajati tudi z vrhovnimi voditelji, se z njimi pogajati. Izolirati mora vse te skupine znotraj zelenega gibanja. Pojavil se je celo poskus, da bi besedo demokracija črtali iz vseh javnih razprav v Iranu, vendar je moral Laridžani omenjati Iran v jazdu dvakrat kot demokratično republiko. Vendar to ne pomeni, da bo režim sprejel in podprl želje zelenega gibanja. Tisto, kar je najbolj pomembno, pa je, da režim želi spremeniti stanje in vzpostaviti diktaturo v državi. Mislim, da so tu dokaj uspešni. Vprašanje pa je, ali je to gibanje vzdržno ali ne. Od junija 2009 je režim zelo agresivno preganjal člane tistih političnih strank in organizacij, ki so že postale zakonite ki so same po sebi islamistične. Naprimer stranka islamske revolucije in Participation Front. V teh strankah je že prišlo do upora. Namen teh strank pa je, da bi preprečile delovanje drugih organizacij v državi. Tako imenovani voditelji, ki bolj zastopajo svoje stranke, vsake toliko podajo izjave, vendar zaenkrat ni nobene politične kohezije, ko gre za delovanje. Režim je uspešno preprečil nemire, predvsem tiste nemire, v okviru katerih naj bi podajali jasna politična sporočila. Če povzamem. lahko bo prišlo do določenega zatona, lahko pa bo prišlo tudi do določenih pirovih zmag za režim v prihodnih šestih mesecih. Mislim, da bodo moji kolegi več govorili o kršenju človekovih pravic. Dejstvo je, da se ta frustracija ne bo kar čez noč potuhnila. Ljudje bodo zahtevali vedno več. Tudi socialni namiri se bodo povečali, povečalo se bo tudi nezadovoljstvo. Zato lahko pričakujemo, da se bo zeleno gibanje nekoliko spremenilo, vendar v prihodnih mesecih nadaljevalo svojim delovanjem. Kaj je glavni cilj režima? Ta, da vse voditelje in ključne osebe pritegne na svojo stran. Trenutni zastoj se bo verjetno nadaljeval ne samo med trenutno opozicijo zeleni gibanje, temveč tudi znotraj režima, kjer se med seboj borijo reformisti in protireformisti, tudi neofundamentalisti in tako naprej. Ta zastoj se bo verjetno vlekel še kar nekaj časa. Zaenkrat nismo dosegli napredka na nobeni od teh front, težko bo doseči spravo. Verjetno se bodo stvari še dodatno poslabšale. Hvala. Uh, Profesorica Nahavandi. Uh, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Deset minut imam na voljo to je relativno malo časa, zato bom svoj govor predstavila v treh delih, podarila pa bom predvsem tisto, kar se meni zdi bistvenega pomena, če želimo razumeti to, kaj se dogaja s človekovimi pravicami v Iranu. Prosili so me namreč, naj se osredotočim na ta vidik. Najprej bom postavila nek splošen okvir, na to pa bom govorila še o določenih temah, ki so povezane s človekovimi pravicami, kasneje pa bomo predstavili še evropski pogled na to vprašanje. Najprej bi rada izpostavila nekatere elemente, ki se meni zdijo bistvenega pomena, če želimo razumeti, v kakšni igri pravzaprav igramo. Najprej ne smemo pozabiti na to, da Iranska islamska republika, tako kot Kitajska, do določene mere, predstavlja državo, ki je najslabše ocenjena, ko gre za varovanje človekovih pravic. To je verjetno skupni element, skupna točka teh dveh držav. Na to nikakor ne smemo pozabiti. Druga stvar, ki je prav tako pomembna, pa je, da danes pozabljamo, ko se pogovarjamo z Iranom, da se pogovarjamo z Islamsko republiko. Islamska republika pa pomeni, da tam vlada teokracija. Že od leta 1979 je to zapisano v njihovi ustavi. Teokracija pomeni, da je režim tisti, ki daje suverenost Bogu in ne prebivalstvu čeprav v ustavi obstaja kar nekaj elementov, ki se nanašajo na prebivalstvo. Ko govorimo o človekovih pravicah, ne smemo pozabiti na to, da je Bog suveren. Včasih namreč na to pozabimo. Ustava je bila sprejeta na referendumu teokracija daje vrhovnemu voditelju vse pristojnosti za odločanje, prebivalci pa so vsi podrejeni Bogu. Če torej beremo ustavo, ugotovimo, da obstaja cel niz protislovi. Težko je razumeti, kaj se dogaja v Iranu, zato ker imamo Eno stvar je njeno nasprotje, govorimo o pravicah žensk, po drugi strani pa so ženske podrejene moškim. Tu ne gre za domneve ali fikcijo, te stvari so vse zapisane. Tako da, ko govorimo o Iranu, se pogosto pojavljajo domneve, ki niso vedno utemeljene. Kar zadeva trenutno stanje teokracije v Iranu, režim je nekoliko že opisal kolega in režim nima nobenih strahov, ni se mu treba braniti, meni, da lahko izpostavlja argumente, o katerih je moč razpravljati, ampak za režim so ti argumenti veljavni. Danes se ponovno vračamo v leto 1979, ko so se govori omejevali na tretji svet, na odnose, ki jih ima Iran z drugimi državami. Ugotavljajo tudi to, kaj je ta država dosegla. To so vse stvari, ki jih je treba povdarjati. To je torej okvir, znotraj katerega moramo razmišljati. Ne bom ponavljala vsega tistega, kar je že bilo izrečeno glede kršenja človekovih pravic. Moram pa reči, da se ta trend nadaljuje, da se stvari celo slabšajo, eksponentno slabšajo, da prihaja do vse večjega zatiranja, vendar to ni nič novega v Iranu. Človekove pravice se kršijo, prihaja do segregacije znotraj univerz, na delovnih mestih, ločujejo se ženske in moški, manjšine, vse nadzira, krši se njihove pravice, zlorablja se jih. Naj se gre za ženske, naj se gre za homoseksualce, za manjšine. Število usmrtitev letno v Iranu je veliko. Sploh, ko gre za manjšine, se mi zdi, da je vsem situacija jasna. v tem režimu obstaja kar nekaj opozicije, kar nekaj protislovi, ki jih je težko izraziti. Režim želi ohraniti avtoriteto, ki jo je imel v preteklosti, vendar režimu ne uspe posredovati informacij in sporočil v obliki, kot si jih želi. Namreč mladi, ki danes bivajo v Iranu, poznajo samo Islamsko republiko in nič drugega. Zato je to treba imeti v mislih. Obstaja skupna in individualistična ideologija. Prebivalstvo je večinoma mestno, razlike med mestom in podeželjem postopoma izginjajo, mladi zahtevajo svobodo, zahtevajo tudi odgovor na vprašanje, ali želijo svobodo kot potrošniki, ali želijo politično svobodo. Tu bi bilo treba stvari še nekoliko razjasniti. To je torej okvir, znotraj katerega delujemo in kaj lahko mi storimo. Evropa bi morala biti verodostojna. Zato je treba govoriti z enim glasom, ne smemo posredovati dvoumnih sporočil. Evropa sama sebi škoduje, ko gre za verodostojnost, če bo govorila eno in delala drugo. Ne moremo govoriti o človekovih pravicah in o sankcijah, ne moremo govoriti o vsem tem, kar se dogaja v Iranu, istočasno pa sklepati z Iranom zelo donosne pogodbe. Danes sploh nimam več težav z iskanjem dokazov glede tega, zato ker v časopisih redno pišejo o pogodbah, ki jih evropske države sklepajo z Iranom. Tudi američani imajo kar precej naložb v Iranu, številke so bile objavljene ta teden, mislim, da več kot 10 milijard dolarjev američani pustijo v Iranu v obliki naložb. Vprašanje pa je, kako bo lahko Evropa nadzorovala svet, če ne more nadzorovati niti svoje gospodarske in politične dejavnosti v Iranu. Vprašanje je torej, kaj je prednostna naloga Evrope. Želimo govoriti samo o vrednotah, želimo braniti svoje gospodarstvo. Zelo hitro bom sedaj zaključila z govorom, ker se mi izteka čas razumeti moramo tudi to, kaj pravijo Iranci. Pri nas sicer tolmačimo njihovo vizijo sveta in njihovo razumevanje sveta, čeprav Irance slabo poznamo. To niso izgovori, ampak zdi se mi, da bi vseeno skušali, lahko skušali bolje razumeti Irance. Sankcije kot take, o njih nimam veliko časa govoriti, vendar je Iran kot država zelo prepričan v svoje delovanje. Prebivalstvo bo tudi moralo sprejeti določene nauke. Mi danes sodelujemo, gospodarsko sodelujemo z državo, ki je prepričana sama vase. Mislim pa, da bi morali nuditi večjo podporo prebivalcem. Prebivalcem je treba prisluhniti in jih tudi razumeti. Še par besed o jedrski energiji. Morda bi bilo dobro postaviti usporednico s tem, kar se je dogajalo na Kubi leta 1963, ko je prišlo do jedrske krize. Morda bi, če bi potegnili usporednico s tisto situacijo, razumeli, kaj skušajo doseči Iranci. Morda bi lahko uh, s tem bolje razumeli, kaj počnejo, kaj skušajo doseči, na tak način bi tudi dobili nek nov pogled v njihovo situacijo. Hvala. Eh, Hvala. Gospa Nahavandi. Sedaj pa dajemo besedo gospodu Parsiju. Good day. Thank you very much. Um, I was... Pozdravljeni. Eh, moja naloga je bila, da govorim o regionalnih vidikih in eh, zato se, bom, zato se bom sredotočil na to področje, ne bom govoril o tem, kar sta že omenila kolega. Kar se tiče regionalnega vidika, eden od glavnih primankljajev, ki smo mu priča vse čas, je pomankanje skupnega varnostnega okvira. Če se ogledamo bližnji vzhod, predvsem Perzijski zaliv, lahko vidimo, da imajo tam države ambivalentno stališče, kar se tiče Irana. Po eni strani je vstanika zgodovinska neko zgodovinsko rivalstvo in pa strah, ne glede na jedrsko vprašanje, po drugi strani pa se kot sosede države zavedajo katastrofalnih posledic, če bi celotne razmere se sprevrgle v oboroženi konflikt. Če si torej ogledamo države na južnem delu Persijskega zaliva, opažamo naslednje. Po eni strani si želijo jedrski program, ki bi bil izredno civilen in pod strogim nadzorom. Po drugi strani pa se zdi, da si ne želijo nekakšnih iger, ki bi neizogibno pripeljale do oboroženega konflikta. In to moramo imeti v misli, ko razpravljamo o tem, kaj mislijo sosede Irana. Na južnem delu Perzijskega zaliva obstaja številne države, ki imajo dobre odnose z Iranom, naprimer Katar. Te imajo komercialne pa, oziroma trgovske in pa druge stike. Eden izmed zaveznikov Irano je tudi Dubaj v Združenih arabskih emiratov. Tukaj obstajajo skupni pomisleki, skupni so tudi strahovi. strahovi. Eden izmed teh je etnično-religiozni vidik saj bi lahko prišlo do razhajanj zaradi etničnih ali pa verskih razhajanj, naprimer s Pakistanom. Za tiste države okrog Perzijskega zaliva pa obstaja tudi ta nevarnost, da bi se šiitske manjšine spodbujalo oziroma da bi jih spodbujala oblast v Teheranu. Torej zdi se, da se vsi skupaj držijo v šahu in da se vsaka država skuša vzdržati od eh, neke skušnjave. Torej, obstajajo obtožbe na obeh stranih in lahko samo špekuliramo o tem, kaj se skriva za temi obtožbami. Naj se vrnem k pristopu skupnega varnostnega okvira. Problem je v tem, da vsak gleda na to kot nekakšno igro, tako se to vidi v ZDA, pa tudi na Bližnjem vzhodu, kar pomeni naslednje. Države okrog Irana ne želijo oboroženega konflikta, prav tako pa se bojijo, da bi se preveč zbližali Iran in ZDA, kar bi njih pustilo ob strani. In zato je eden izmed velikih problemov, ko gre za reševanje tako jedrskega uh, vprašanja, ali pa drugih vprašanj, se zdi, da si nihče ne more predstavljati sobivanja, ki bi imelo tudi določene. Odvračila. Naj se vrnem k nekaterim vprašanjem, o katerih sta govorila tudi predhodna govornika, zlasti, ko gre za sankcije. Ko razpravljamo o naslednjih sankcijah, se moramo najprej vprašati naslednje. Kaj bi naj s temi sankcijami sploh dosegli? Sankcije, ki jih predvidevajo Združeni narodi, imajo opraviti za jedrskim vprašanjem, torej so zelo osredotočene. Cilj je specifičen. Nekatere države so že 30 let uvajale sankcije proti Iranu, predvsem ZDA in uh, nisem uh, uspel prepoznati nobenih rezultatov teh sankcij. Torej, ideja o sankcijah Irana mora temeljiti na tem, da morajo te doseči poseben cilj znotraj Irana, ki bi potem spet uh, vplival tako na jedrsko vprašanje ali pa bi šel še dlje, torej bi vplival na režim kot takšen. Takšne sankcije bi nedvomno vplivale, bodo neodvomno vplivale na družbo. Temu se ne moremo izogniti, ampak eh, moramo se vprašati, kako bodo se ljudje znotraj Irana odzvali na te eh, sankcije. Če bodo sankcije imele gospodarski učinek, bodo vplivale na vsakogar. In eh, tvegamo, če mislimo, da bodo ljudje krivili samo svojo lasno vlado. Zelo pomembno je, da se še naprej osredotočimo na vprašanje človekovih pravic, kajti jedrsko vprašanje nima dovolj nasprotovanja znotraj samega Irana oziroma ni dovolj eh, jasnih idej o tem, kako bi naj to vprašanje rešili. Če želimo reakcijo iz samega Irana, moramo apelirati na človekove pravice, kajti o tem poteka razprava in to upravičeno. Ta razprava je po definiciji takšna, da ni takšna, da bi se upletala v politične igrice posameznih političnih strank. In uh, na to moramo apelirati, če ne želimo. Uh, posegati v notranje zadeve Irana, kar ne bi bilo produktivno, tukaj mislim, da se vsi strinjamo. V tem smislu želim povedati, da mislim, da se da pri jedrskem vprašanju ne bomo dosegli napredka, lahko pa stavimo človekove pravice, tu lahko tudi povečamo našo verodostojnost, tako za tiste znotraj Irana, kakor tudi za nas same. Hvala lepa. Hvala, gospod doktor Parsi. za vašo oceno in predloge. Sedaj lahko razpravljamo do najkasneje 12.40, posneje ne bomo imeli tolmačev na razpolago. Imam pet govornikov na seznamu, še eden se je pridružil in uh, zato bom pa zaključila seznam. Rada bi začela z. Uh, vprašanjem gospodu Pošo. Vsi ste Vsi smo ugotovili, kako, širil, kako so se širile informacije o zelenem uh, gibanju, tudi skozi moderno informacijsko tehniko. Um, ali bi se zauzeli za to, da bi Evropska unija pomagala posameznim skupinam uh, da ima dostop do te moderne tehnologije, tako da bi lahko civilna družba sama odpravila kakršnekoli omejitve teh širjenja informacij. Ehm, prvi je gospod Bilder. Eh, eh, Hvala lepa. Eh, naj čestitam vsem trem govornikom za zanimive predstavitve. Sprašujem se naslednje. Trenutno v Iranu opažamo naslednje. Gre za varuha revolucije na eni strani, po drugi strani pa vidimo tudi duhovščino. obstajajo različne, različni miselni tokovi, različne usmeritve, tudi znotraj duhovščine. Zanima me, ali vidite možnost za to, da bi z njimi vzpostavili dialog, da bi našli primernega sogovornika. Obstaja tudi pritisk na manjšine, na baluke, na arabske manjšine, celo vrsto manjšin. In eh, to je občutljivo področje v povezavi z režimom. Potem, kar se tiče kibernetične vojne, mislim, da je to vprašanje zelo pomembno za evropske institucije. Seveda nas skrbi jedrsko vprašanje, ampak obstaja cela paleta drugih pomislekov, naprimer glede človekovih pravic, eh, pravic državljanov. In uh, o tem bi se morali pogovarjati, morali bi se zauzemati za svobodo ljudi in za njihove temeljne svoboščine. Jasno bi morali povedati, da želimo pomagati tistim, ki trpijo zaradi zatiranja, tako da bomo dejavnik na, v zunani politiki ne samo pri jedrskem vprašanju, ampak tudi pri civilnih vprašanjih. Vse sem zaprosila naj bodo kratki pri vprašanju, tako da bo dovolj čas tudi za odgovore. Gospa Gome, še naslednja. Hvala za te čudovite predstavitve. Zanimivo je, da nam pravite, da lahko se lotimo jedrskega vprašanja tudi skozi to, da se ukvarjamo z človekovimi pravici. To sem razbrala iz predstavitve gospoda Parsija. Dobila sem takšen občutek, kajti opozarili so nas, da ne smemo reševati jerskega vprašanja na račun človekovih pravic. Torej ne gre samo za to, da moramo najti inteligentne sankcije, ki bodo učinkovite, ampak se moramo vprašati, kakšne pot kakšne proaktivne ukrepe lahko podozamemo, zato da podpremo tiste, ki se borijo za človekove pravice. Uh, dobili smo Euronews v uh, jeziku Farsi, uh, to je pomemben ukrep, ampak kaj bi še lahko naredili uh, v tej smeri? In pa še nekaj. Uh, Tukaj ne gre samo za Iran. Uh, pogosto govorimo o muha deđinih. Njihovo ime je še vedno znova omenja in zanima me, kakšna je njihova kredibilnost v Iranu, kakšno vlogo igrajo. To je pomembno vprašanje za številne postance v parlamentu. Hvala, gospa Gomeš, sedaj pa gospod Galer. Hvala. Dve kratki vprašanji. Najprej nekaj o nacionalnih manjšinah. Kako so bile te dosedaj vključene v tako imenovano zeleno gibanje in za prihodnost Irana? je pomembno, da se zgodi premik od centralizma in da se vključi tudi manjšine, ki po nekaterih izračunih predstavljajo celo večino v tej državi. To je eno vprašanje, sedaj pa še nekaj o sankcijah. Ali ne menite, da bi bile usmerjene ak, uh, sankcije proti osebam, imenovanim osebam, da naprimer te ne bi več smele potovati, da bi se jim zamrnilo račune in tako naprej. Menite, da bi to imelo uh, učinek? če, bi, če gre za osebe v pravosodju, v regionalnih eh, fundacijah, eh, v verskih fundacijah in tako naprej, eh, če bi poimenovali osebe, ki so problematične, potem bi to že imelo nek učinek tudi v sami državi. To ne bi imelo neposredno opraviti z ljudmi, ampak bi spostavilo tiste, ki imajo opraviti z režimom. In eh, pripričan sem, da tudi eh, marsikatera oseba že nekako zapušča ta režim, saj mislijo, da ne bo več dolgo obstal. Ali menite, da bi na ta način lahko pritisli na državo? Hvala, gospod eh, Salato. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Za začetek. Sam sem navajen v svoji politični zgodovini drugačnega jezika in sem pravzaprav vas skušal razumeti. Zdi pa se mi zdi, da so naši trije strokovnjaki presegli sliherno domišljijo, kajti kolikor sem razumel ta jezik, začnete nekje, končate pa povsem druge. Poskusimo bolj enostavno spregovoriti o tem, tako kot smo navajeni v Evropi. Ta teokracija, o kateri ste govorili, Ali se vam zdi, da to velja za te države? To je pač njihov način razmišljanja za nas, evropejce, pa je to velik kontrast in se tu ne strinjamo. Zanima pa me, ali se oni, naši strokovnjaki, strinjajo s takim pravom. Še eno vprašanje za naše sogovornike. Vse pogosteje slišimo hipotezo o tem, da bi Evropska unija morala sodelovati z opozicijo, poleg tega, da se srečuje s predstavniki vlade. Tretje vprašanje. Ali se strinjata ali mislite, da je možno, da bi Evropska unija zahtevala moratori na izvrševanje eksekucij, zato ker tudi naši predstavniki potujejo v te države. Zanima me, glede na to, da ste strokovnjaki, kako gledate na to. Gospa Ša. Hvala lepa. Eh, rada bi se eh, dotaknila neke večplastne zadeve. Ni pričakovan za neposredno neposredno ukrepanje ali napredek na področju jedrskega vprašanja, želeli bi izboljšati situacijo človekovih pravic eh, in na ta način bi povečali svojo kredibilnost, potem ko smo zamudili že marsikateri rok. Videli smo, da ZDA predlaga, eh, ZN predlaga se z nam pametnih sankcij, odpravili so sankcije Eh, pri tehnoloških eh, vprašanjih, zato da bi spodbujali komunikacijo in da bi povečali preglednost, odprtost. Zanima me, kaj pričakujete ob odpravi sankcij pri komunikacijskih tehnologijah in ali bi Evropska unija morala narediti enako. Zdaj pa še gospod Lehner. Hvala lepa, kratek bom. Gospa Navandi je govorila o gospodarskih odnosih, o poslih, eh, ki eh, se sklepajo z iranskim režimom in je tožila o dvojni morali. To razumem. Eh, če razmišljam o tem, seveda pomislim tudi na sankcije. Morali bi če govorimo o sankcijah, razmisliti o prekinitvi gospodarskih stikov in moramo se v tem svetu vprašati, kako bi to vplivalo na ljudstvo in ali bi to imelo pozitivne učinke. Zanima me, ali mislite, da je oboje možno ločiti oziroma, če ne, kako je vse skupaj povezano. Hvala lepa, sedaj pa ima se nemogoče nalogo, da odgovorite na sva vprašanja. Mogoče bi začeli z gospodom dr. Pošem. Learning, uh, internet, uh kar se tiče interneta, kibernetične vojne, komunicijske tehnologije. Irani so hitro na zakonit način priskrbeli vse moderne uh, tehnologije, ki jih potrebujejo. Ko v Iranu nekaj kupujete, boste takoj dobili tudi vso potrebno programsko opremo in tako naprej. Režim je bil tisti, ki je uvedel in, internet kot moderno tehnologijo. Vse to so uporabljali vsega začetka in to na zelo pameten način. Nadzirali so uh, internet in uh, imajo poslance, ki študirajo nič drugega kot pa vpliv interneta na družbo in tako naprej. Torej, poteka široka razprava v celotni državi ki kaže na to, da se te ljudje ne bojijo uporabe interneta strani iranskega ljudstva, saj jo lahko nadzorujejo. Ko mislijo, da je to potrebno, preprosto prekinejo internetne povezave in uh, ne vem, kako bi lahko režimu to preprečili. Takoj, ko, ko, ko nadzorujejo, oziroma takoj ta, ali tako nadzorujejo telekomunikacije, pod nadzorom imajo tudi internet blokirajo internetne strani in tako naprej. Ampak um, skrbi jih predvsem to, da bi ljudje uporabljali internet za hitro organizacijo velikih protestov. In to so spet sedaj spravili pod nadzor. Se pravi, internet jih ne skrbi, imajo visoko razvito. Visoko razvite ukrepe za to, kako se s tem ukvarjati. Po drugi strani pa je tudi piratstvo eh, in druge stvari veliko oziroma zelo razširjene. Kar se tiče človekovih pravic, gre za dva ekstrema, ko imamo eh, dva ekstrema oziroma kjer obstajajo manjšine. Ehm, probleme pravinca Baluči, kjer je režim dosegel največji poraz v lanskih volitvah. No, poleg tega, seveda, ustava je zelo tolerantna do manjšin. Manjšine so upravičene do uporabe lastnega lokalnega jezika, imajo svoje poslance in tako naprej. Ampak eh, seveda je res, da je ustava nekaj, realnost pa izgleda drugače. Uh, Eh, in ko gre za eh, sunitski islam, ko gre za manjšine, ko gre za odpore eh, oziroma skupine, posod obstajajo neke latentne napetosti. Lahko rečemo, da Iran nujno ne spoštuje svoje lastne iz, eh, ustave, ne spoštuje svoje ustave, ko gre za etnične manjšine um, varuhi revolucije, ti so seveda v usponu, ampak morda bi o tem več povedal mm, mm, eden izmed kolegov. E, no, e, tukaj obstajata dva elementa. Duhovščina nikoli ni bila združena. Šiitska duhovščina je bila že od vsega začetka proti režimu. Homejini in njegovi privrženci niso bili nikoli teološki voditelji, bili so politični voditelji. Uh, In ko vidimo duhovščino, je ta na oblasti ne zato, ker je duhovščina, ampak zato, ker so, politi ker so politiki. Torej imamo radikalne, uh, radikalno duhovščino, imamo tudi ljudi, ki nas eh, želijo prepričati, da islam in človekove pravice dobro sodijo skupaj. Še nikoli ni bilo toliko duhovnikov zaprtih kot sedaj. Gre za ajatole, uh, um, navadne duhovnike in tako naprej. Um, predstavljajo mlade, idealistične ljudi iz 70-ih eh, let, sedaj so v, eh, približno 40 let stari, to je vojna generacija in želijo priti do besede. Profesor Naravandi. Eh, gospa Nahavandi. Bom skušala biti čim bolj kratka. Če se vrnem nazaj na vprašanje duhovščine. Veliko članov duhovščine je zaprtih, so pod nadzorom, zaprti v hišah, poleg tega pa obstajajo posebna sodišča, kjer sodijo članom duhovščine. Oni so tisti, ki verjetno najbolj trpijo zaradi represije, doživljajo najhujšo represijo. Na nek način je duhovščina upanje za prihodnost, kajti del duhovščine se zauzema za to, da bi se politika in vera ločili, njih bi morali poslušati, njim prisluhniti, Če se dotaknem še opozicije v Iranu in mujahedinov. Mislim, da niti zunaj, niti iznotraj ne obstajajo vodje opozicije. Temu smo bili priča tudi pri gibanju zelenih. Tisti, ki so se kasneje razglašali za voditelje gibanja, niso bili dejansko predvideni kot voditelja od samega začetka. Oni so se samo priključili temu gibanju, vendar je res, da tudi izven države ni nobenega voditelja opozicije. Zato se opozicija danes težko izraža. Mujahedini niso alternativa. Za številne Irance so mujahedini še slabši od trenutnega režima kar pomeni, da so iranski državljani zelo aktivni. Na zahodu države sicer res pozitivne sile napredujejo, je pa res, da mujahedini nimajo podpore državljanov. Še par besed, če mi dovolite, o manjšinah. Vprašanje manjšin je bilo kar nekaj časa zasenčeno zaradi tega, ker je bilo rečeno, da posamezne stranke, posamezne skupine prebivalstva niso v sporu, si ne nasprotujajo. Vendar je danes prišlo do nasprotovanja, do zamer pri določenih manjšinah. Tudi iransko prebivalstvo zameri manjšinam, jim nasprotuje vsaj del prebivalstva. Arabci imajo svoje stališče do sunitov ali do večine. Zakon Boga, ne vem, ali se tu da stvari razumeti ali ne, osebno mislim, da ne bi smeli mešati stvari. Politika in religija sta ločeni zadevi. Iranci ne razumejo niti enega, niti drugega preveč dobro. Tega niso razumeli niti takrat, ko so šli na referendum in glasovali za teokracijo, to sem že povedala. Kar zadeva sam moratori, ne vem, zakaj bi Iranci sprejeli moratori. Oni se ne zauzemajo za noben tip pogovorov. Poleg tega se mi zdi, da ne verjamejo sogovornikom, ker menijo, da so neverodostojni. Še nekaj o sankcijah. Ali bi sankcije res prizadele tiste, ki trenutno imajo v rokah bogatstvo v Iranu? Čemu smo trenutno priča? Na Zahodu se pojavljajo novi sovražniki, Vemo pa, da ima precej Irancev odprte bančne račune v Evropi. Verjetno ti niso opozicija, vendar bi lahko eventualno prešli v opozicijo. Hvala. Äh, Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Parsi. Hvala lepa. Najprej menim, da iranska ustava vsebuje veliko šizofrenih elementov ampak vseeno, to bi bilo vseeno spremljivo, če bi dejansko upoštevali svojo ustavo. Ta predvideva veliko svoboščin, ampak eh, država teh svoboščin ne spoštuje. Kar se tiče opozicije, sem bolj optimističen, kar se tiče domače opozicije, kar se tiče eh, znanosti pa ima vsaka opozicija možnost, če se združi z notranjo opozicijo. Uh, eh, Muhadine Džadi so se so že zdavne izgubili svojo kredibilnost. Še ne prej takrat, ko so se skupaj z Sadom Huseinom borili proti Iranu. Nima nobene kredibilnosti več v Iranu. Kar se tiče sankcij. Morda bi morali tukaj pogledati še širše. Lahko rečemo, da lahko osredotočimo sankcije na posamezne skupine v vladi. Ampak, če je, če, če je dolgoročni cilj ta, da obrusimo radikalne robove te države in da izboljšamo tako notranjo situacijo, kot pa tudi odnose z sosedami, potem uh, so sankcije, mm, ne smejo biti kontraproduktivne. Poznamo samo eno državo, kjer so sankcije delovale, to je bila Južna Afrika in ta je prej izjema kot uh, pravila. Torej moramo uh, vključiti, se pogovarjati z Iranom na vseh ravneh, če bomo nanj pritisnili, potem eh, ne bo nujno postal bolj kooperativen, kajti potem ga ne bomo eh, nadzorovali. To ni 19. stoletje, ko bi britanska monarica lahko blokirala državo, ki jo ne mara. Vedno bo obstale takšne države kot naprimer Iran, eh, kot naprimer Kitajska, ki bo še vedno podpirala Iran. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem trim strokovnjakom za. zelo dobre in vsebinsko polne predstavitve. Eh, zahvaljujem se vsem skupaj za pozornost in zaključujem zasedanje.